Good morning, le... Dobro jutro, dame in gospodje. Nekoliko zamujamo, ura je 19 minut in zato moramo začeti z današnjo sejo. Rad bi pozdravil vse pri tej skupni predstavitvi, ki jo organizirata odbora AFET in DEVE. Gre za razvoj sosedsko politiko in mednarodno sodelovanje v novem večletnem finančnem okviru. Kot veste, poteka ta predstavitev v okviru novega medinstitucionalnega postopka. Imamo nov predlog Evropske komisije za razvoj sosedstvo in mednarodno sodelovanje. In to je zelo pomemben predlog, kajti eh, skoraj da 90 eh, milijard je bilo uporabljenih v obdobju 2001 do 2007 eh, za pomoč tretjim državam in Evropski parlament pri tem igra pomembno ulogo. Odbor AFET in eh, DEVE eh, pa eh, sta pristojna odbora v skladu z členom 55. Imamo dva poročevalca, dva soporočevalca iz odbora za zunanje zadeve in iz odbora za razvoj. In ti poročevalci pripravljajo poročili. Danes želimo oceniti poročevalce kaj pomeni ta novi instrument, kaj bo doprinesel k globalni vlogi Evropske unije in kako bo vplival na področju demokracije in človekovih pravic. Imeli bomo dva panela, najprej prvi panel in sicer gre za financiranje razvoja in pa skladnost politik eh, za razvoj po letu 2020 eh, in v drugem panelu bomo skušali ugotoviti, kako bodo ti novi predlogi omogočili Evropski uniji, da eh, deluje učinkovitejše kot globalna akterka. Mm, sedaj pa bi rad dal besedo sopredsedujoči, svoj čudoviti sopredsedujoči Lindy McEwen. Tukaj je skupina iz Plan International ravno kar vstopajo. Torej, pridružila se nam je skupina iz Plan International in eh, pridružili so se nam, kaj ti ravno kar poteka teden uh, deklic. Govorimo o eh, tem, kako bo Evropska unija v prihodnosti financirala zunanje delovanje in pa razvojno politiko. Hvala lepa, da ste se nam danes pridružili. Pripričana sem, da, bo tudi, da bodo tudi dekleta in ženske imele pomembno vlogo pri tej politiki. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospa predsedojoča. Pričeli bomo z prvim delom naše predstavitve. Govorili bomo o razvoju o financiranju razvoja in pa o tem, kakšen bo vpliv novega predloga na politiko Evropske unije. Eh, nekatere stvari bomo lahko razjasnili šele ob koncu pogajanj eh, in eh, ob sprejetju uredbe, vendar pa lahko določene točke že izboljšamo in zagotovimo, da bo ta instrument, ki znaša kar 90 milijard evrov, čim bolje služil tretjim državam in pa politiki Evropske unije. Pričakujemo torej, eh, da eh, bo današnja predstavitev vodila k eh, boljšemu pregledu tega instrumenta. Poleg tega pa želimo danes slišati tudi mnenje nevladnih organizacij in pa drugih akterjev. Tukaj gre tudi za zunanjo politiko in zunanja politika igra ključno ulogo tudi pri razvoju, kot je zapisano že v pogodbah. Govoriti moramo o usklojevanju politik eh, na področju razvojne politike z politikami trajnostnega razvoja. Eh, gre za gospodarski eh, razvoj, gre za sodelovanje z OECD in pa eh, za dinamiko teh eh, novih instrumentov in njihovo povezavo z že obstoječimi instrumenti. Za nami bo gospa Eba Dolman, eh, ki je vodja enote za skladnost politik za trajnostni razvoj pri organizaciji OECD. In poleg tega je z nami tudi Alva Finn, predstavnica nevladne organizacije Save the Children. Besedo bosta dobili obe gosti in predlagam, eh, da gospa Eva Dolman eh, prične to razpravo, vsaka pa dobi eh, maksimalno pet minut. Hvala lepa. Hvala lepa za to povabilo. Ko uh, Sem slišala, kakšen je naslov današnje predstavitve, uh, sem se nekoliko obotavljala, uh, ali bi sprejela to povabilo ali ne, kajti mislila sem, da bi bili morda za to primernejši kolegi, ki se ukvarjajo z uh, financiranjem. Uh, gre uh, tudi uh, za pregled Evropske uh, politike razvojnega sodelovanja. Uh, Eh, in pregled bo potekal 24. oktobra. Zelo vesela sem, da eh, sem lahko danes tukaj z vami in da lahko izpostavim, zakaj je usklajenost politik eh, zelo pomemben instrument za dosego ciljev trajnostnega razvoja. Pri tem moramo poskrbeti tudi za to, da bo ta razvoj vključujoč. In rada bi tudi izpostavila, zakaj je tako pomemben C pri OECD. E, torej gre za C kot cooperation oziroma sodelovanje. Sedaj, kot e, najbrž e, veste, so eh, cilji trajnostnega razvoja eh, nekoliko drugačni od prejšnjih eh, ciljev tisočletja. Gre za modern razvoj, gre za povezavo različnih ciljev, gre za različne dimenzije trajnostnega razvoja. Gre pa tudi za uravnotežen pristop in za tri dimenzije trajnostnega razvoja. gre ne le za eh, čezmejne učinke, ampak eh, tudi eh, za medgeneracijske učinke. In obstajajo povezave med kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji, med cilji Evropske unije in pa mednarodnimi cilji institucionalni instrumenti se bodo morali spremeniti, eh, če se želijo odzvati na to uh, novo uh, agendo. Torej, imamo uh, definicijo. skladnosti politik, to je torej pristop eh, in pa instrument za povezovanje gospodarskih, socialnih in pa okoljskih eh, vidikov trajnostnega razvoja in sicer eh, pri sprejemanju politik doma in v tujini. Naj navedem nekaj primerov. Recimo, ko gre za različne vire financiranje obnovljivih verov energije bi lahko bilo eh, v nasprotju eh, z bojem proti revščini, eh, ali kaj ti gre za uporabo istih verov ali pa subvencije za fosilna goriva. Te povzročajo gospodarske stroške, vplivajo na izkrivljanje konkurence in poleg tega vplivajo tudi na okolje. Eh, s tem pa povzročajo tudi eh, stroške eh, in sicer na družbenem področju, kajti znižujejo pričakovano življensko dobo, zaradi tega je več tudi bolezni in tako naprej. Potem je tukaj pranje denarja in pa višji stroški finančnih transakcij. Tudi ti dve področji sta tesno povezani. Okay. Not there. <laughs> Dobro. Torej, mislim, da si moramo ogledati povezavo eh, med eh, ustvarjanjem blaginje doma, torej gre zda tukaj in zdaj, eh, in pa med čezmenjimi učinki torej kaj se dogaja druge. Eh, in z tega vidika bi lahko pozdravili napredek, ki ga je Evropska unija dosegla na področju trgovinske politike. Gre za podporo tretjim državam, recimo z eh, pobudo vse razen orožja. Ampak eh, ko zmanjšujemo izpuste doma, hkrati več izpustov izvažamo lahko bi eh, tudi eh, poudarili zmanjšanje kmetijskih subvencij. To pozitivno vpliva na zagotavljanje varne oskrbe za hrano. Hkrati eh, pa je potrebno omeniti tudi odpadke hrane. vse to pa moramo um, primerjati uh, tudi z um, intenzivno uporabo uh, vode, recimo pri proizvodnji kakava. Potem je tukaj odvisnost Evropske unije od eh, uvožene soje in soja ima velik oglični vtis oziroma proizvodnja soje. No, sedaj pa naj se vrnem k uh, instrumentu, uh, o katerem danes govorimo. In, uh, Naj se vrnem k zadnjemu pregledu Evropske razvojne politike. Takrat je bilo predlagano, da bi morala Evropska unija poenostaviti in posodobiti razvojno sodelovanje, uskladiti bi morala pravila razvojnega sodelovanja in pa Evropskega razvojnega sklada. Poskrbeti bi morala za usklajenost postopkov in povečati skladnost med regionalnimi in pa tematskimi programi. Torej, ta politika bi morala postati učinkovitejša eh, in eh, prožnejša, tako pri določanju programov, kakor tudi pri izbiri instrumentov. Poročilo, ki je bilo pred nedavnim eh, predstavljeno, eh, ugotavlja, da je bil dosežen napredek na vseh eh, področjih. In instrument razvojnega sodelovanja vpliva na povečanje prožnosti in pa učinkovitosti. Vendar pa obstaja tudi tveganje, da bi kratkoročne prioritete imele prednost pred dolgoročnimi cilji kot je recimo boj proti revščini. No, eh, oglejmo si usklajenost politik eh, na petih različnih ravneh. Najprej je potrebno zagotoviti skladnost med različnimi eh, veri in mislim, da je ta instrument pravilno zasnovan, kar zadeva prožnost in pa poenostavitev postopkov. Eh, to je tudi pomemben instrument za zmanjšanje eh, revščine. Potrebno je zagotoviti skladnost med eh, finančnimi veri in to lahko zelo pozitivno vpliva na razvoj, vendar pa si je potrebno zastaviti vprašanje tudi, ali smo v zadostni meri zagotovili druge neskladnosti. To prosojnico pa bom uporabila tudi kot eh, zadnjo prosojnico. Gre za uh, oceno uh, politike trajnostnega razvoja. S tem bom zaključila in z veseljem bom prisluhnila um, pojasnilom v zvezi z uh, tem uh, instrumentom. Najlepša hvala. Dolman, Hvala lepa, gospa Dolman. Sedaj pa gospa Alva Finn. Uh, Najlepša hvala, da ste dali organizaciji Concord priložnost, da spregovori o tej uh, temi. Uh, sem predstavnica organizacije Save the Children, poleg tega pa tudi konfederacije evropskih nevladnih organizacij za pomoč in pa razvoj. Eh, zastopamo več kot 600 eh, eh, nevladnih organizacij. Želimo drugačen pristop in tak drugačen pristop zagotavlja ta nov instrument. Vsi skušamo ugotoviti, kako natančno bi naj ta instrument deloval, ampak naj začnem z pozitivnimi točkami. Najprej so se povečala sredstva za razvojno eh, sodelovanje, tukaj gre za sosedsko politiko in za mednarodno eh, sodelovanje. In eh, upamo, da se bo ta raven financiranja ohranila tudi v nadaljnih pogajanjih. Poleg tega je tukaj nov geografski pristop in obstajajo tudi znaki, da želi Evropska unija zagotoviti lažji dostop eh, do finančnih eh, sredstev za razvojno sodelovanje. Eh, menimo, da bi lahko tudi napredovali pri razvoju ciljev trajnostnega razvoja ali novih ciljev tisočletja. Poleg tega eh, je dobro tudi zagotavljanje večje prožnosti, ampak eh, zaskrbljena sem, da je s tem Evropska unija morda šla korak predaleč. Potrebno je uskladiti različne pobude, hkrati pa ne smemo pozabiti tudi eh, na dejanske težave. Gre za instrument, ki povezuje različna politična področja vendar pa ne zagotavlja ustreznega ravnotežja med razvojno in pa zunanjo politiko, če želimo Eh, razviti ustrezen razvojni instrument, eh, potem je potrebno določiti ustrezne eh, cilje in pri tem je zagotoviti, potrebno zagotoviti natančne navedbe trajnostnega razvoja, boja proti revščini in lakoti. In potem je tukaj agenda 2030. Eh, in pa eh, zaveze, eh, ki jih je Evropska unija sprejela v Parizu. Številni v parlamentu ste zaskrbljeni glede upravljanja in pa glede prevzema odgovornosti. Mi tudi menimo, da je spremljanje in pregled problematična točka pri tem instrumentu. Veliko je tudi izzivov. In zdi se, da se Evropska unija v preveliki meri osredotoča na lastne interese eh, in eh, poleg tega menimo, da ni zagotovljena eh, zadastna vloga Evropskega parlamenta kot nadzornega organa. Uvedeni so bili novi členi, recimo je tukaj člen na temo migracij. Ta člen se nam zdi nespremljiv in upam, da bo to

iz obstoječe eh, zakonodaje in eh, te točke bi radi ohranili tudi v okviru novega instrumenta. Gre tudi za točke, s katerimi se v veliki meri strinjate tukaj v Evropskem parlamentu. Eh, veliko je pozitivnih točk, ki so izginile v tem novem predlogu in vsega, Poleg tega eh, so eh, tukaj predvsem gospodarski eh, cilji, pri tem pa se ne upošteva v tolikšni meri enakost spolov, davčna pravičnost in tako naprej. Mislim tudi, da je potrebnih več varovalk in potem je tukaj 20 odstotna uh, meja uh, za uh, dosego cilja enakosti uh, spolov. To želimo okrepiti in vključiti ustrezne uh, točke v posamezne člene. Uh, te uh, uredbe, podali bomo predloge sprememb tudi v zvezi uh, z uh, nadzorom te postavke za uh, razvoj uh, in pa uh, socialno vključevanje. Potem pa je tukaj uh, tudi ranljiv položaj ženske. Ženske uh, so. Uh, Pogosto vključene v iste člene kot uh, otroci, uh, Eh, vendar pa gre tukaj za dve eh, ločeni eh, točki in mislim, da ne moremo mešati enakosti spolov z opolnjemočenjem žensk in pa družbenim vključevanjem kajti na ta način se oddeljujemo od cilja, da naj bi 80 odstotkov sredstev namenili za vsega, enakost spolov 20 odstotkov pa za ciljno usmerjene ukrepe eh, za posamezne spole. In obeti določili je potrebno ustrezno upoštevati. Potem pa eh, podnebje in okolje. Menimo, da ta instrument preprosto eh, ni dovolj ambiciozen. Ravno je za nami grozljivo poletje, ki je pustilo velike posledice na našem okolju. In eh, potrebno je sprejeti cilje, ki bodo povsem odsevali grozljivo situacijo našega planeta v tem trenutku. Kot sem rekla, podpiramo tematsko uh, področje civilne družbe, ampak vloga civilne družbe ni ustrezno določena v uh, trenutnem instrumentu, pa tudi ne v prihodnem instrumentu. Potrebujemo ustrezen instrument za civilno družbo, uh, v okviru uh, geografskega stebra, ampak na ta način uh, bo um, sredstev za to področje še manj. Poleg tega je prišlo tudi do uh, dramatične uh, izgube sredstev pri posameznih tematskih stebrih. Predstavili smo konkretne številke in uh, prosili smo za povečanje sredstev v tematskem stebru, še prav posebej pa na posameznih tematskih področjih. In na zadnje še k migracijam. Migracije uh, uživajo veliko pozornosti, mogoče celo preveč pozornosti v okviru tega instrumenta uh, Eh, dejavnosti Evropske unije na področju migracij morajo odsevati dolgoročni razvojni eh, pristop. Le na ta način eh, bo lahko Evropska unija dejansko vplivala tudi na regije, ki se srečujejo z posledicami migracij. Poleg tega pa je tukaj tudi odziv na nezakonito priseljevanje in eh, prak desetih odstotkov eh, se ne sme osredotočiti na ukrepe na mejah, kajti mislim, da bi lahko prišlo v prihodnosti do zlorabe tega določila. Še prav posebej, če se bo eh, poslabšal pristop k razvojni politiki v okviru prihodne komisije. Veselimo se razprave z vami. Eh, glede eh, tega novega eh, predloga Evropske komisije. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa obima gostjama. Sedaj pa bom dal besedo poročevalcem v senci. Norbert Neuser, potem gospa Teokaros, gospa Sargentini, gospod Korao in gospod Schaffhauser. Äh, <clears throat> vielen Dank für die äh, klaren. Najlepša hvala za zelo jasna stališča. Mislim, da je äh, dobra ocena oziroma dober poziv poročevalcem in pa parlamentu, da je potrebno zadeve v poročilu jasno predstaviti geografski eh, prestop, eh, cilji trajnostnega razvoja in pa prožnost, to so bile vaše temeljne zahteve. Na ta način bomo lahko eh, dosegli dobre rezultate v poročilu. Pa je potrebno jasno povdariti tudi, da je boj eh, proti revščini absolutna prioriteta Evropskega parlamenta da se želimo držati eh, smernic pariškega sporazuma in da je potrebno več storiti na področju dobrega upravljanja. Mislim, da moramo odgovorne v eh, državah v razvoju v večji meri vključiti eh, v odločanje, ampak zato potrebujemo tudi več sredstev. Samo trenutek. Naj samo podam praktično sporočilo ni uh, tolmačenja v portugalščino danes uh, iz zdravstvenih razlogov, vendar pa člani lahko govorijo portugalsko. Tako, to je bilo le kratko upozorilo. No, jaz bom nadaljeval v nemščini. Torej, eh, potrebno je eh, poskrbeti za večjo odgovornost. Eh, vladnih organov v državah v razvoju, eh, gre za odgovornost politične elite. Poleg tega mislim, da moramo jasno povdariti tudi, eh, kakšna je vloga Evropskega parlamenta in kako lahko to vlogo še okrepimo. Omenili ste tudi eh, migracije, tudi jaz menim, da so migracije vse prevladajoča tema in vse, razlog za to so predvsem države članice, mi pa imamo tudi lasna stališča kot eh, razvojni politiki in zaradi tega moramo povdariti, da je potrebno seveda področje migracij ustrezno eh, urediti, eh, vendar pa se moramo odzivati bolj na dolgoročni ravni in moramo sprejemati manj kratkoročnih ukrepov, potem pa pravice otrok, enakopravnost spolov, izogibanje plačilu davkov, v, v vseh teh temah je potrebno v poročilu uh, tudi jasno spregovoriti in potrebno je predstaviti natančno mnenje parlamenta v zvezi s tem novim instrumentom. Veliko je pozitivnih uh, vidikov, vendar pa je veliko področji tudi še precej nejasnih. In uh, to je potrebno izboljšati. Hvala lepa, Norbert. Sedaj pa, ko smo pa sargentini gospod Evokarus namreč ni v dvorani. Um. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropski sklad za eh, trajnostni razvoj je vključen v ta okvir, ampak zdi se, da so vse varovalke izginile. Eh, ena izmed gosti je o tem nakratko že spregovorila. Zanima me, če bi lahko kaj več povedali o tem. Gre za razmeroma nov instrument. Eh, Predvsej smo se borili, da bi zagotovili ustrezne varovalke eh, in da bi na ta način prispevali k zmanjšanju revščine, ki skorenjeno revščine. Zanima me vaše mnenje drugo vprašanje. Samo trenutek, malce sem se izgubila, pa zastavljam gospod Dolman. Rekli ste, da je OECD pripravila pregled pred nekaj leti in da ste pozvali e, Evropsko unijo, da poveže sklade in e, da je prožnejša, vendar pa niste podali svojega mnenja o tem, eh, kar imamo trenutno pred seboj. Eh, gre za predlog, eh, ki predstavlja povezavo različnih instrumentov, poleg tega ta zagotavlja večjo prožnost. Sama pa dvomim, o to, komu bo ta prožnost koristila. Ali lahko kaj več poveste, kako bo ta povezava različnih instrumentov prispevala k boljšemu učinku politike. Hvala lepa. Lola Sanchez, je ni. Torej, gospod Korao, ki ga tudi ni. Gospod Schaffhauser. Pa toujours, malheureusement. Voilà, pas, pas encore. Bon, merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod uh, eh, predsedojoči. Nekoliko ste mi presenetili, ampak vseeno. želim uh, predstaviti svoje mnenje. Najprej podpora Afriki. Zakaj? Ta uh, sosedska uh, politika. Uh, zakaj eh, trenutno ni možnosti eh, za prebivalce teh držav, da najdejo zaposlitev, da si zagotovijo življenje v domovini. Eh, mislim, da gre tukaj za določen protekcionizem eh, in pa eh, za neustrezno gospodarsko politiko. To drži pri nas in to drži tudi na afriškem kontinentu. Če si ogledamo Evropsko unijo, vidimo, da je še zmeraj precej protekcionizma, eh, da eh, imamo načrtovano odpiranje meja eh, in to je prva točka, ki sem jo želel izpostaviti. Druga točka pa so sredstva. ali imamo zares dovolj sredstev, da bi lahko zagotovili razvoj. Govorimo o finančnih sredstvih. Mislim, da ne. Naj navedem kot primer, da smo med letoma 2012 in 2018 eh, Eh, zagotovili 260 milijard eh, na ravni Evropske centralne banke, zato da eh, bi pokrili javni dolg. Torej, šlo je za tiskanje novega denarja. Vendar pa nismo uspeli zagotoviti finančnih sredstev, da bi se soočili z oziroma da bi zagotovili eh, blaginjo. In eh, to je potrebno v vzhodnji Evropi, kjer so potrebna ulaganja, eh, enako pa velja tudi za Afriko. In še moja tretja pripomba. Ta se nanaša na izvajanje razvojne politike. In uh, spet to velja tako za Evropsko unijo, kakor za Afriko. Enotni trg za enotno uh, valuto krepi bogate in uh, prispeva še k večji revščini revnih. Torej, v večji meri je potrebno vlagati v razvoj uh, in tukaj govorim tako o južnoevropskih državah, kakor tudi o uh, Afriki. Uh, In uh, pri, v primeru Afrike ne sodelujemo z vladami, ampak z nevladnimi organizacijami. Ampak nevladne organizacije nikoli ne zagotavljajo razvoja. Torej moramo uh, eh, posem uh, eh, drugače zastaviti našo razvojno politiko. Upravičujem se, če sem bil predolg. Hvala lepa, gospod Schaffhauser. Sedaj pa dobi besedo gospa Ljuzink. <clears throat> Ja, vielen Dank. Uh... Hvala lepa. Domnevam, da se o ciljih odločamo soglasno. Tukaj razpravljamo o določenih vidikih financiranja. Zato bi želela spregovoriti tudi o tem vidiku dobro bi bilo, če bi nam uspelo tukaj sprejeti konkretnejše cilje. Gre za to, da je v evropski zunani politiki vedno bolj popularna beseda prožnost, o tem je govoril tudi kolega iz odbora za razvoj. Mislim pa, da bi morali še enkrat razpravljati o tem, kaj pravzaprav razumemo pod to besedo in kakšne praktične posledice ima ta prožnost. Jaz sem članica odbora za zunanje zadeve. Zato na vse skupaj gledam predvsem z vidika zunanje politike. Prišlo je torej do združevanja različnih inštrumentov zunanje politike, prišlo je do tudi združevanja posamičnih političnih pristopov. Govorim recimo o združevanju obramne politike, varnostne politike in pa razvojne politike. Kolega iz eh, socialdemokratov je spregovoril tudi o migracijski politiki. In v zvezi s tem se sama sprašujem, ali je smiselno, da se v imenu trajnostne politike borimo proti migracijam. Torej gre prej za boj proti migracijam, kot pa za ureditev področja migracij ta boj je v spredju. Če si ogledamo posamične inštrumente, lahko ugotovimo, da gre vedno več denarja, ki je, prej, ki je bil prej namenjen za razvojno politiko, za trajnostni razvoj, sedaj porabljen za ukrepe nadzora na meji. Sodelovanje z afriškimi državami se trenutno osredotoča predvsem na boj proti migracijam. Zato se sprašujem, v kolikšni meri bi pri tem inštrumentu za sosedstvo in razvojno in mednarodno sodelovanje sploh upoštevali vidike trajnostnega razvoja in v kolikšni meri je smiselno združevanje varnostne politike in pa migracijske politike. Ali to dejansko prispeva k več miru in k več uh, trajnostnega razvoja? Vle tudi za vprašanje, kakšna dinamika se ustvarja s tem združevanjem, ki ga tako promoviramo v imenu prožnosti. Pa peu le temps de parole de deux minutes qui est imparti à chacun. Prosim, da se vsi držite eh, dveh minut, ki sem vam jih dal na voljo, gospa eh, Haudi Hauter. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da smo upravičeno zaskrbljeni. No, prav gotovo ima eh, ta o, eh, vaja pozitivne stvari. Prožno se lahko nekaj pozitivnega, če jo o, eh, ustrezno določimo, dobro je tudi to, da združujemo tematska področja v naših programih. Ampak bojim se, da bomo tukaj ukrepali preuranjeno. Tako so menili tudi gospod Neuhauser, gospa Sargentini, gospa Lösing. Namreč um, izkoreninjanje revščine več ni osrednjega pomena pri naših aktivnostih zunanje politike in moramo se vprašati, kako Eh, naj to spet spremenimo. In imam tudi vprašanje v zvezi z inštrumentom za stabilnost in mir. Presenetilo me je, da toliko ukrepov iz tega inštrumenta več ni del skupnega inštrumenta. Skoraj 22 politik smo črtali. Zanima me, kaj naše strokovnjakinje menijo o instrumentu za doseganje stabilnosti in miru. Kakšen bi moral biti njegov namen in zakaj se ta instrument sedaj osredotoča predvsem na izgradnjo vojaških zmogljivosti. To me preseneča, če upoštevamo, da smo ravno dobili nov predlog o inštrumentu za mir. O tem, o tem trenutku razpravlja svet. Torej, eh, v čem je smisel vsega skupaj? In pa še nekaj, slišali smo o načeljih OECD-a. Gre za to, kako bi naj resnično dosegli uh, cilje trajnostnega razvoja. Ampak, eh, in tukaj se navezujem na to, kar je vprašala uh, Eh, gospa Sargentini, kakšno je vaše mnenje o tem inštrumentu, v kolikšni meri je v skladu za načeli, za katera se zavzemate tudi vi? Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo predsednica odbora za razvoj, gospa Linda McEwen. Um, really, hvala, Šarl. Jaz imam predvsem vprašanja za komisijo in e SZD ne pa toliko za naši gosti. Prvič, strinjam se z predstavnico Concorda. To, kar eh, ni dovolj poudarjeno v programu, je osredotočenje na trajnostni razvoj in cilje trajnostnega razvoja. Zanima me, ali komisija predvideva kakšne probleme pri izvajanju programa, glede na to, da so združili številne cilje iz različnih programov. Podobno je tudi z eh, situacijo deklic. Naš uh, komisar je rekel, da bo najbolj feminističen komisar doslej in zanima me, če so predvideni kakšni ukrepi za spodbujanje predvsem uh, deklic in žensk potem še podnebne spremembe. Včeraj smo slišali poročilo eh, IPCC-ja in poročilo je povdarilo, da moramo narediti več, zato potrebujemo več doslednosti tudi na področju razvojne politike. Imam pa sedaj vprašanje za ISZD in pa za komisijo. In sicer. Um, enostavno je govoriti o doslednosti pri našem zunanjem delovanju, ampak kako pa je z eh, domačimi politikami eh, teh držav, kako je to usklajeno z eh, našimi ukrepi na področju zunanje politike. Spomni se, da smo se pred leti dogovorili, da Evropska investicijska banka več ne bo subvencionirala. Um, Eh, fosilne energije oziroma eh, premogovnikov v tretjih državah. Pri nas pa še vedno subvencioniramo fosilno energijo. Zato, če želimo doseči kaj pri naših zunanjih ukrepih, moramo biti bolj dosledni tudi pri našem notranjem delovanju. Dejansko moramo početi to, o čemer pridigamo. Zato moramo pri uh, pregledu naših podnebnih inštrumentov zagotoviti, da moramo biti dosledni tudi pri naših notranjih politikah, če želimo, da bi naši ukrepi pri zonanjem delovanju dosegli zaželen učinek. Ima pa še nekaj, uh, ima pa še vprašanje uh, za komisijo v zvezi z CCO. Eh, jutri imam eh, sestanek za predstavniki CSO in vem, da me bodo spraševali o tem, zakaj so bila znižena sredstva za to postavko. To skrbi predvsem nevladne organizacije in zato me zanima, če lahko komisija kaj več pove o tem, zakaj je tukaj prišlo do znižanja sredstev. EFST, to pa je nov inštrument sedaj bo vključen v nov program. Skratka, na področju investicij prihaja do združevanja. Zato me zanima, eh, kakšne spremembe želite v prihodnosti. Vsi pri nas lobirajo, Razvojna banka, Evropska investicijska banka, ampak eh, konkretno, kakšne spremembe želite doseči na področju investiranja? Jaz sem prejšnji teden obiskala uh, Gano, Gana je sedaj država z nižjim srednjim dohodkom in uh, je ena izmed tistih držav, ki se želijo umakniti od razvojne pomoči in se osredotočiti na trajnostni razvoj in pa na investicije. Uh, ali boste za svojimi programi dosegli uh, ta cilj? cet instrument. Oui, merci, Charles, je... Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Preda. Si pour faire une remarque, um, Rad bi podal pripombo v zvezi eh, z razvojno politiko, kajti omenjen je bil pomen Afrike in pa eh, skladnost naše politike v Afriki. Rad bi eh, izpostavil in sicer, da se vsi uh, strinjamo, uh, ko gre za uh, pomen Afrike v naši politiki, vendar pa to uh, ne pomeni, da bi uh, se morali odreči uh, sosedski uh, politiki, ki uh, zadeva uh, države uh, na severu Afrike. Uh, Eh, to upravim zaradi tega, ker smo uh, videli uh, poskuse, da bi uh, uh, južne sosede spremenili v uh, neke vrste uh, novo Afriko. Tukaj gre torej za uh, spremembo uh, geografije in mislim, da je to napačen pristop. Uh, to, uh, oziroma ne moremo pripisati več pomena Afriki, kot pa južnemu sosedstvu nasplošno. Uh, eh, potem pa uh, je tukaj še Pacifik. Imamo politiko, ki povezuje Afriko s Karibi in pa z Pacifikom, govorim torej o AKP. In spet menim, da je potrebno dati večjo težjo eh, Afriki, eh, vendar pa to ne sme pomeniti, da bomo enostavno pozabili na Karibe ali pa na eh, Pacifik. Toliko torej, da nekoliko pojasnim ta geografski prostop. Eh, in se zdi se, da je bilo na ta geografski pristop nekoliko pozabljeno eh, pri pripravi tega novega instrumenta. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Verka Pera. On arimasen tarke, da Evropan unionissa. Hvala lepa. Sredstva za razvojno pomoč je treba okrepiti, če se želimo resno lotiti problema revščine v Afriki. Staviti moramo predvsem na trgovinska partnerstva. Jaz sem si z velikim zanimanjem ogledala ta del predloga. Um, financiranje razvojne pomoči v Evropski uniji. Tukaj bi morali izhajati predvsem iz izpolnjevanja zavez na področju človekovih pravic. To mora biti predpogoj za razvojno pomoč in pa razvojno sodelovanje. V Evropski uniji moramo povdarjati pomen človekovih pravic in spoštovanje človekovih pravic um, vezati na razvojno pomoč in pa razvojno sodelovanje. Drugič, številne države članice v Evropski uniji tudi na nacionalni ravni financirajo razvojno pomoč v tretjih državah. ali je to nacionalno financiranje usklajeno, oziroma ko iz evropske ovojnice namenjamo denar za Afriko, sočasno obstajajo tudi nacionalni kanali financiranja razvojne pomoči v Afrike. Ali je uh, to usklajeno? In še zadnja, gospa Spinelli. Hvala lepa gospod predsedojoči. Kot poročevalka oziroma kot pripravljalka mnenja za Libe bi eh, se rada povsem strinjala z gostjo iz organizacije Concord. Strinjam se z številnimi točkami, ki jih je navedla. Recimo nevladne organizacije in organizacije civilne družbe, so pomembne partnerke Evropske unije, potrebno je imeti dolgoročno politiko, potrebno je izkoreniniti revščino in eh, se boriti proti eh, klima, eh, podnebnim spremembam. Eh, poleg tega pa je tukaj tudi veliko vprašanj v povezavi z prožnostjo in to, eh, čemor se želim izogniti in kar eh, ni v skladu eh, z eh, potrebami ranljivih eh, držav in tukaj govorim o Južni Sahari in o drugih državah v razvoju, je, da se prožnost osredotoča predvsem na geopolitične cilje, eh, ki zadevajo Evropsko unijo. Eh, gre eh, pa predvsem zato, da bi morali zagotoviti razvoj, ne pa strateške, uresničevanje strateških ciljev Evropske unije. Še prav posebej pa nasprotujem eh, pogojevanju razvoja z varnostjo, obrambo in pa nadzorom nad migracijami. In eh, pomembna se mi zdi tudi uloga eh, Evropskega parlamenta. Gre za to, da je Evropski parlament obveščen takrat, ko so eh, sprejeti nujni ukrepi. Mislim, da bi bilo dobro, če bi eh, našli ustrezen način, da Evropskemu parlamentu zagotovimo ustrezno vlogo pri letnih ocenah te uredbe. In še zadnja točka mislim, da je potrebno bolje uskladiti tematski in pa geografski steber. Geografski steber je v večji meri odvisen od geopolitičnih izbir eh, Evropske unije pri tem pa ne upoštevamo eh, potreb ranljivejših držav. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Spinelli. Uloga Evropskega parlamenta, o kateri ste govorili, je zelo pomembna, ampak samo mi in nihče eh, drug eh, lahko zagotovimo to ulogo in tega se moramo zavedati. In še zadnji prispevek. Gospod Šulc. Minuta in pol prosim, da se držite časa, eh, ki vam je na voljo, kajti v nasprotnem primeru naše gosti ne bodo mogli odgovoriti. Hvala, gospod predsedujoči. Želel bi v razpravo vnesti še dva vidika. Govorimo v glavnem o prožnosti in o eh, poenastavitvi politik. če prav razumem. Potem upoštevamo trajnostne cilje Z1 kot uh, vodilne cilje. Ampak, če je temu tako, potem moramo, se moramo vprašati, kako želimo to doseči z, temi, z tem inštrumentom. Uh, če ni jasnih pravil glede tega, kako se lahko um, prenaša prenašajo sredstva znotraj samega inštrumenta. Imamo zgornjo mejo, upam, da bo ta ostala tudi po pogajanjih z svetom, ampak znotraj tega, kako bomo ubrali pravi pristop za to, da bo eh, mainstreaming ostal glavni kriterij za doseganje naših ciljev. Cilji 17 je, so jasno opisani. In ne moremo vedno izhajati samo iz pristopa, da uh, imamo razvojno politiko za druge, ampak moramo razumeti, da uh, je ta razvoj držav odvisen tudi od njihovega lasnega socioekonomskega razvoja. Ti ljudje morajo biti sposobni sami odločati o svoji uh, usodi. In pa še druga točka, kot Evropski parlament moramo imeti nadzor nad uporabo sredstev in finančnih inštrumentov. DV, AFET in pa INTA so tisti odbori, ki se, morajo imeti možnost se odločiti tudi za spremembe in popravke, če poraba sredstev ni ustrezna. Uh, Zato se zauzemam za to, da bi z delegiranimi akti urejali te inštrumente, tako da bomo tudi, tudi kot parlament ohranili nek, neko možnost soodločanja. Na koncu razprave pa besedo uh, dobijo še druge inštitucije, največ za tri minute. Najprej Felix Fernandez Show, direktor za mednarodno sodelovanje in razvajno politiko na GDDF-ko. Izvolite. Thank you. Um, it's going to be a bit challenging. Hvala. Težko se bom odzval na povedano in odgovoril na vse vprašanje v treh minutah, ampak se bom potrudil. Najprej, hvala lepa, da ste organizirali to predstavitev. To je ravno takšna razprava, kot jo potrebujemo. Eh, kolegi iz Afeta in Deve eh, se morajo združiti, tako kot eh, sedimo tukaj predstavnike različnih direktoratov eh, v komisiji. Eh, Prašiti se moramo, kaj lahko storimo globalno gledano. Dobro je tudi to, da smo organizirali dva panela, kaj ti panela se ukvarjate z istim vprašanjem, s katerim smo soočeni tudi mi, kako ostanemo globalni akter, kako lahko ohranimo globalni vpliv Evropske unije in kako lahko hkrati ohranimo naše urednote, uh, um, v okviru globalizacije in v okviru zakonodaje, ki, jih, ki jo sprejemamo. Uh, no, uh, pri tem gre tudi pri reformi NDICI. Uh, prvi odgovor je agenda 2030. To ni več neka mm, prazna agenda, Jaz sem bil v 15 državah članicah, eh, pogovarjal sem se z vsemi uradniki, ki so pristojni za to agendo za leto 2030 in vsi imajo težave z njo, kakor tudi naše partnerske države. Ne glede na to, ali gre za eh, sosedstvo, za Balkan, za Afriko ali pa za Latinsko Ameriko. To je globalna agenda. Evropska unija se je močno zauzela za to agendo tudi z pomočjo naših današnjih gostov. Mi se moramo zauzeti za agendo 2030. Ta mora določati naš način delovanja. Kar se tiče drugih vprašanj, pa sodelujemo z državami članicami in pa za ZN, skušamo spodbuditi razvoj skupnih programov in pogovarjamo se o tem, kako lahko pomagamo partnerskim državam pri izvajanju agende 2030. Veliko moramo narediti na področju politik, ciljev, kazalnikov. Uh, ampak predvsem moramo to narediti na način uh, usklajevanja naših politik, biti moramo koherentni, tudi ko gre za povezave z razvojnim državam. In tukaj se strinjam z uh, tem, kar je povedala Linda in pa naši strokovnjaki. Uh, tudi notranje gledano uh, moramo ustrezno ukrepati. Uh, imeli bomo razpravo naslednji teden o SKP in pa um, razvojni politiki. Takšne razprave moramo imeti tukaj. Ukvarjati se moramo z našo notranjo doslednostjo, ko gre za trajnostni razvoj. Ni dovolj, da samo govorimo o doslednosti politik, ko gre za druge, ampak moramo zagotoviti, da bodo tudi naše politike koherentne, ko gre za trgovino, za kmetijstvo in pa tako naprej. Pri vsem skupaj pa se moramo zauzeti za agendo 2030. Zahvaljujem se strokovnjakom, ki so rekli, da, je, eh, da ima predlog komisije eh, v zvezi z NDICI eh, kar nekaj pomankljivosti. No, te bomo skušali opraviti. Mislim pa, da ima ta program, program tudi veliko pozitivnih vidikov. Gre za to, da želimo Eh, imeti globalni pregled nad tem, kako poteka naša migracijska politika, politika človekovih pravic, politika enakosti spolov, razvojna politika, politika trajnostnega razvoja in tako naprej. Vse skupaj moramo eh, obravnavati. Potem eh, veliko pripomb je bilo bilo v zvezi z enakostjo spolo, podnebnimi spremembami, razvojno politiko ali bi lahko to bolj povdarili v agendi 2030. Ja, to bi lahko naredili, ampak ali poznate katerokoli drugo državo, ki je na področju enakosti spolov zastavila 85-stotni cilj, to je sedaj zavezujoče, potem tudi cilji na področju podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja, vsi ti cilji so sedaj zavezujoči vsi se močno zave, zavedamo naših političnih zavez in lahko vam zagotovim, da komisija spoštuje svoje politične zaveze. Um, komisija si prizadeva za podnebne ukrepe, za po, ukrepe na področju enakosti spolov. Nisem pa videl nobene države članice, ki bi, to, eh, ki bi se na enak način zavezala v svoji lastni zakonodaji. Potem EFSD. Tudi to sedaj spada pod pravila inštrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje. Tale prihodni EFSD bo sedaj imel 92 odstotno dakabilnost. EFSD je sedaj podvržen istem pravilu kot tudi NDICE. Gre za uh, eh, zaveze na področju podnebnih sprememb, gre za cilje na področju enakosti spolov. Vsega tega prej ni bilo. Ti cilji so sedaj tam zapisani, ker morajo vsi skladi delovati v okviru istih pravil. In zakaj? Zato, ker ko pripravljamo naše uh, programe, vemo, da ne dobimo financiranja um, že v začetku samega programa, ampak je financiranje pripravljeno na področju geografskega programiranja. In pa še pripomba v zvezi z varnostjo in migracijami. Ja, lahko se ukvarjamo z migracijsko politiko v Afriki, v Latinski Ameriki in tako naprej, ampak ne moremo pa tukaj deliti države na tiste, ki nam lahko pri migracijski politiki pomagajo in tiste, ki ne. E, ne vem, tukaj bi moral dobiti nekaj več pojasnil. Ampak dobro, videli ste, kaj počne komisija recimo za skrbniškim skladom. Uh, vaši odbori so bili doslej v glavnem zadovoljni s tem, kar počnemo na področju skrbniških skladov. In pa še eh, tematski sklop in pa geografski sklop. Ja, mi smo se odločili, da bomo bolj poudarili geografski vidik, tam imamo večji učinek, večji vzvod in lahko dosežemo boljše rezultate. Na ta način se tudi bolje usklajujemo z državami članicami, bolje lahko izvajamo agendo 2030 in bolje lahko prisluhnimo. Um, ehm, partnerskim državam. Ko gre za tematsko določevanje, je to bolj povezano z prioritetami Evropske unije, ko gre za geografsko usmerjenost, pa se s tem bolje posvetimo partnerskim državam. No, uh, mi smo, uh, vsi smo vam prisluhnili poslušali, poslušali smo pomankljivosti, ki so jih omenili in se bomo s tem prav gotovo uh, ukvarjali pri prevavi naših predlogov. Dal bom besedo še uh, naslednjim govorcem, ampak prosim, da držite časa za govor, kajti potrebno je smrš spoštovati tudi naše gostje. Sedaj uh, služba za zunanje delovanje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kratek bom. Najprej se zahvaljujem za obe predstavitvi. Obe predstavitvi sta bili zelo zanimivi. Um, dobro, da ste po, poudarili pozitivne vidike NDICI-ja in pa eh, skladnosti politik, torej zahtevamo več skladnosti med uh, politikami in pa inštrumenti. En komentar v zvezi z uh, usklajenostjo politik. Torej, tukaj gre za trgovinsko politiko, za kmetijsko politiko, tukaj bi se naj sklepali določeni kompromisi. Ampak v zvezi s tem bi želel ponoviti uh, izjavo naše uh, Eh, visoka predstavnica Federike Mogherini. Ko se pojavljajo bojazni, da bi različni inštrumenti jemali sredstva razvojni politiki, eh, potem moramo na vse skupaj pogledati tudi z obratnega vidika. Eh, potlejte, kaj počnemo na področju podpore G5 v Sahelu ali pa na področju podpore Afriki in sicer to, kar nekateri razumejo kot migratorna agenda, varnostna agenda, je pravzaprav namenjena uh, odpravljanju vzrokov za nestabilnost. Torej, S tem podpiramo razvoj, s tem krepimo tudi povezavo med uh, razvojem in varnostjo, ter razvojem in migracijsko politiko. In to je nekaj negativnega, ne pa, pozi uh, eh, to je nekaj pozitivnega, ne pa negativnega, prostite. Potem govorili ste tudi o tem, da se sedaj osredotočamo bolj na srednjeročne cilje kot na dolgoročne cilje. Ne, 70 odstotkov eh, sredstev iz NDICI bo šlo geografskim programom in ti so vsi dolgoročno zastavljeni. Eh, tudi tematski del inštrumenta bo programiran ehm, na dolgoročen način. In tudi ta uh, eh, 92-odstotna dakabilnost je namenjena predvsem zastavljanju dolgoročnih ciljev. No, seveda pa potrebujemo tudi sredstva, s katerimi se bomo lahko odzvali na nujne primere in kratkoročne izzive. Samo na ta način bomo lahko učinkoviti kot, kot akter na globalni ravni. Um, no, um, postavili ste tudi vprašanje, kako bi lahko okrepili povezave med eh, ZN in pa Evropsko unijo. Sedaj imamo že 60 odstotkov skupnih ukrepanj, skupnih programov in to je prav gotovo nekaj, kar gre pozdraviti. In pa še pozitivna omemba. Potrebe po nadzoru parlamenta nad delom, ki poteka v okviru novega inštrumenta? Mislim, da bi morali imeti redne izmenjave stališč. To mora biti vezano na politični cikel, ne pa na administrativni cikel. In seveda smo mi pripravljeni o vseh teh uh, vidikih razpravljati z parlamentom. Potem pa še omemba političnih ciljev, ki naj bi bi bili odsotni v trenutnem predlogu novega inštrumenta. Ja, politika je definirana v političnem dokumentu, eh, v predlogu pa najdete predvsem informacije o financiranju. No, seveda lahko to tudi popravimo, moramo pa se pri tem izogniti temu, da bi imeli preveč specifičnih ciljev. preveč eh, specifičnih področji. Kaj ti, če bi imeli preveč specifične cilje, bi eh, program lahko postal preveč eh, nefleksibilen. Zdaj pa gospod Hans Jansen, poročevalec odbora regije za ta instrument. Ja, meneer de voorzitter, dank u wel voor de gelegenheid om hier te spreken. Mijn naam is inderdaad Hans Jansen, ik ben burgemeester van de gemeente Oosterwijk. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Sem Hans Jansen, sem župan kraja blizu Eidhona na nizozemskem. Dobro je, da se lahko tukaj odzovem na ta pomemben predlog komisije in se zrbi za predlog, eh, predlog ki bo odročal vlogo Evropske unije kot globalnega akterja. Mislim, da smo lahko eh, ponosni na vse naše dosežke. Eh, tudi ta predlog je pomemben, ambiciozen, eh, ukvarja se z izzivi podnebnih sprememb, potem z izzivom migracij, lahko bi omenil še, druge, še druga področja. Pri obeh stebrih ste povdarili tudi ulogo regionalnih in lokalnih skupnosti. To je dobro. No, imamo pa tudi nekaj pomislekov. Recimo, ni jasnega proračuna za lokalne in regionalne skupnosti. Te skupnosti so sicer omenjeni, ampak eh, nimajo pa možnosti pridobiti eh, neposredno financiranje. In zanima me, kakšni so vzroki za to. morda ima to opraviti za visoko stopnjo zahtev po sofinanciranju. Res moramo poskrbeti za to, da bodo naši programi dostopni. Kako velika mora biti organizacija ali pa skupna za to, da bi lahko sodelovala pri uh, teh politikah razvojnega sodelovanja? Eh, tukaj treba upoštevati, da manjša kot je skupnost, bliže je ljudem. In ljudje so tisti, ki bi morali uh, odločati. In to me privede do samega bistva fleksibilnosti. Raziskave so pokazale, da bi lahko uh, veliko večino trajnostnih ciljev dosegli, če bi v doseganjem cilje uh, ciljev vključili tudi lokalne skupnosti. Ko torej govorimo o sosedski politiki, o razvojni politiki ali pa o pristopni politiki, tukaj bi morali poskrbeti za sodelovanje lokalnih in pa regionalnih skupnosti. Samo na ta način bomo dosegali naše cilje. Upam, da boste to upoštevali pri svojem predlogu. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe Nadin Krizastan v imenu Združenih narodov. Much, uh... Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da spregovorimo v imenu Združenih narodov v Bruslju. Tudi mi smo si ogledali osnutek uh, uh, predloga in imamo nekaj komentarjev in priporočil. Navezujem se na prejšnje govornike torej, kar se eh, tiče eh, ciljev trajnostnega razvoja, predlagamo, da jih še naprej povdarjamo in da jih še okrepimo in sicer v celotnem predlogu. Treba je upoštevati načelo, da nikogar ne pustimo zadaj, kajti to načelo je usidrano v agendo 2030 priporočamo tudi eh, potrebe eh, najranljivejših. Želimo, da se jih specifično omeni in da se to specifično opredeli v NDICI. Potem imamo tukaj še temanske programe in pa geografski stebr, to smo si pogledali. 75 eh, odstotkov sedanjih sredstev je namenjeni geografskemu stebru in 8 odstotkov je namenjenih drugemu stebru. Torej, kaj je naša skrb v zvezi s tem? Ta hip ni jamstva, da eh, bodo sektori, ki so sedaj obrobljeni v tematskem sektoru, kot so naprimer znanje, zdravje in tako naprej, ostali prioriteta pod geografskim stebrom in pa v okviru delegacij. Veselimo se sodelovanja s partnerji, ki tudi želijo zagotoviti eh, to v sedanji uredbi v zvezi z NDICI. Potem tukaj merilo 20 odstotkov za socialno vključevanje in pa eh, razvoj. Sedanji osnutek uredbe namenja oziroma eh, namenja 20 odstotkov eh, razvoju in pa socialni razsežnosti. To pomeni, da je to seveda širša ovojnica kot pa. Um, sedanje eh, merilo 20 odstotkov, eh, ki ga najdemo v NDICI. Mi predlagamo, da ohranimo 20 odstotkov, eh, ki so namenjeni osnovnim socialnim storitvam. Želimo tudi metodologijo za to, da bomo merili ta merila, da bomo opredelili merila. Poleg tega potrebujemo jasno opredelitve človeškega razvoja in pa socialnega vključevanja. Potrebujemo specifično referenco na izobraževanje, zdravje, zaposlovanje in pa na uh, socialno zaščito. <clears throat> Potem uh, si pogledam, pogledamo še spole. Torej, v predlogu ONDICI je to vključeno. Uh, eh, vključeno je tudi uh, referenca na opolnomočanje žensk. Ma, mi pa bi radi priporočili uh, močnejši pristop do spolov v celotnem predlogu. Želimo vključiti tudi specifični benchmark za enakost spolov. Uh, in želeli bi vključiti tudi enakost spolov v specifične ukrepe v NDICI. Potem, kar se tiče okolja in podnebja, eh, Združeni narodi bi radi um, poudarili pomen ulaganja v okoljske cilje, kajti doseči moramo podnebno eh, odpornost in pa prilagodljivost. In potem še kar se tiče azila in migracij, tukaj bi priporočili sledeče. Potrebujemo več sredstev oziroma um, eh, predlog. Uh, uh, uh, pred, uh, predvideva tukaj sredstva, uh, ki pa bi jih morali vključiti tudi v globalni pakt za begunce. Hvala. De. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo našima gostjoma gospe Dolman in uh, gospe uh, Alvi Fin. Hvala lepa. Najprej, kar se tiče eh, priporočil OECD-ja 2012 in pa bolj takoča priporočila. Torej, pogled OECD je takšen, da potrebujemo širšo razpravo med eh, eh, tistimi, ki prispevajo v OECD. Torej, 25. oktober bomo imeli sestanek in to je treba počakati izsledke, kajti ne vem, kaj bo takrat rečeno. Eh, potem rada bi se navezala na Lindo McKeven in pa na druge, ki ste omenili pomen notranjih ukrepov pri skladnosti politik. Torej, To je bil vedno naš cilj, ampak to je bilo vedno težko udajanjati v praksi. Deloma je eh, odgovor v ustroju inštituciji, kajti koordinatorji za skladnost so pogosto na Ministrstvo za zunanje zadeve in na nacionalni ravni je težko ehm, zagotoviti skladnost tudi na drugih področjih. Težko je opredeliti ehm, sinergije in pa kompromise in sicer na začetku sprejemanja politike. Zato eh, priporočamo, da bi to usklajevanje, da bi z uklanjevanjem začeli na samem začetku in da bi to zagotavljali v sredini postopka in tudi ob koncu postopka sprejemanja političnih odločitev. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo podporo. Eh, vidim, da se strinjamo glede um, povdarka um, socialnega vključevanja, uh, ciljev za trajnostni razvoj, uh, enakost spolov in tako naprej. Veliko smo slišali tudi o prožnosti. Eden od poslancev je predlagal to, da bi morali to povezati z cilji trajnostnega razvoja. In mislim, da je to odlična ideja, kajti treba je zagotoviti odgovornost pri mehanizmu prožnosti kajti um, cilji trenutnega razvoja sedaj niso tako povezani. Komisija mora razumeti to, kar smo povedali v zvezi z tematskim stebrom in pa geografskim stebrom. Povezati morata biti, mi smo si želeli več geografskega pristopa. Torej, Concord meni, da je sedaj manj eh, povdarka na tematskem stebru in da je razlog sedaj eh, ta, da imamo več prožnosti. Mi bi si zauzeli za nekoliko manj prožnosti, zato da bo tematski stebr koristen. Kajti ne vem, kako bomo eh, dosegli cilje za tako malo sredstvi, ki so sedaj predvideni. Potem smo slišali nekaj vprašanj v zvezi s tem, kako si predstavljamo um, ukrepitev um, izkoreninjanja uh, revščine in pa kako bi eh, dosegli teletrajnostnega eh, razvoja. Naj omenim 3. in 8. člen, pa tudi, v, 3. In 8. Člen, pa tudi uvodne navedbe, kjer omenjamo cilje trajnostnega razvoja, izkoreninjenje revščine, boj proti neenakosti. Um, potem, eh, kjer povdarjamo, da želimo, da so cilji trajnostnega razvoja v srcu tega instrumenta. Potem nekateri ste omenjali nevladne organizacije, eh, čež da bi eh, morali vlagati vanje. Nevladne organizacije, kot je naprimer moja Save the Children, delujemo že sto let v razvojnem kontekstu. Mi posedujemo strokovno znanje Eh, ki ga nimajo niti ministerstva v Evropi. Seveda mi nismo odgovor za vse, mi samo pravimo sledeče. V sedanjem okolju so nevladne organizacije in pa civilna družba ključnega pomena za to, da bomo zagotovili pluralistične demokratične družbe. In mi, naš eh, doprinos je lahko velik in zato je nujno treba ukrepiti ta vidik. Želela sem se odzvati še na komentarje v zvezi z eh, Evropskim skladom za eh, trajnostni razvoj. Torej, uredba zahteva jamstva. Eh, torej, mi si želimo, da bi s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 Torej, treba upoštevati tudi varnost eh, ljudi, treba se osredotočati tudi na raven ljudi, ne pa toliko na državno raven in pa na obrambo. Kajti, če bomo, ne smemo iti preveč v tej smeri. Kajti, če bomo šli preveč v tej smeri, bomo oduzeli povdarek eh, razvoju. In še zadnja stvar. Ali so se države članice Evropske unije dogovorile? Eh, za eh, določene stvari. Torej, razlog, zakaj ne dosegamo eh, podnebnih ciljev in pa ciljev trajnostnega razvoja, je, da ti cilji niso zavezujoči. In če si pogledamo včerajšnje poročilo ICPP-ja, vidimo, da je to poročilo grozljivo. In v tej povezavi bi Evropska unija morala postati svetilnik v boju proti podnebnim spremembam. Hvala. Euh, euh, Najlepša hvala. Eh, sedaj pa mi je veliko čast, da dam besedo kolegu Franku Englu, ki eh, bo eh, podal zaključek te razprave. On je iz Luksemburga, to pa sem navedel zgolj zato, da dokažem, da pač nihče ni popoln. Najlepša hvala, kratek eh, bom. Eh, nisem eh, mogel prisostovati celotnemu panelu danes zjutraj, kajte ravno kar sem se vrnil iz misije za opazovanje volitev. In sicer je bila ta misija na tem kontinentu, ampak tudi na tem kontinentu so kotički, do katerih je nekoliko težje priti. Eh, veliko eh, točk je eh, bilo že zelo dobro opisanih, nekaterih so se posamezni govorci le dotaknili. Kar zadeva migracije, sem prepličen, da se bo potrebno v, to bolj poglobiti v prihodnih letih. Eh, potrebno je eh, razumeti migracije in poskrbeti za ustrezno odzivanje na nje. Eh, do konca leta bomo, upam, da imeli novi pakt za migracije in uh, upam, da bo ta vključeval tudi uh, dele naših politik. Vendar pa uh, to ne sme vplivati na sektorsko politiko na drugih področjih, ki ni v, niti najmanj povezana z migracijami. Kaj pa zadeva splošen pristop eh, te, k temu enotnemu instrumentu? Mislim, da uh, bo potreben dejanski preizkus učinkovitosti ne moremo izkoreniniti revščine eh, tako, da zgolj razdelimo eh, nekaj bankovcev. Eh, ne moremo eh, izkoreniniti revščine, če ne bo dobro delujočih držav. Eh, ne moremo izkoreniniti revščine, če niti nimamo eh, dostopa eh, do prebivalcev, ki živijo v določenih regijah, kjer je lakote veliko. Torej gre eh, za vprašanje vzpostavitve delujoče države. Recimo, eh, če eh, vzamem za primer Niger, da ne bom govoril o Srednje Afriški republiki, o kateri ponavadi govorim. 94 finančn, odstotkov finančnih transakcij v e, Nigru ni ustrezno zabeleženih, e, torej gre e, za popoln e, ne nadzor. E, 94 odstotkov finančnih transakcij eh, se izogne državnemu nadzoru, 94 eh, odstotkov eh, finančnih transakcij ni obdavčenih in tako naprej. Kako bomo v takšnem okolju izkorenili revščino? Mislim, da se moramo strinjati da je potreben celovit pristop, če želimo doseči cilje, ki smo si jih zastavili eh, in predvsem cilje razvojne politike. In še eh, zadnja točka, geografski eh, pristop. Mislim, da smo že večkrat potrdili, da potrebujemo strategijo z Afriko za Afriko potrebujemo uh, doslednejše sodelovanje med Evropsko unijo in pa Afriško unijo. Uh, imamo veliko različnih politik za Afriko, vendar pa nimamo prave dimenzije za uh, Afriko in to bomo lahko razvili le, če bomo povezali različna uh, finančna sredstva. Eh, sredstva eh, sosedske politike, z sredstvi za podsaharsko Afriko in tako naprej. In poleg tega bomo morali v tem poročilu omeniti tudi prihodne odnose z državami AKP. Kajti nihče si ne želi, da bi ta koncept držav AKP povsem izginil če želimo obravnavati Afriko kot eh, celoto, eh, dobro, ampak eh, težko je reči, da Karibi spadajo k Ameriki in da pacifiški otoki spadajo k Aziji. Težko je uresničiti to logiko, torej ta koncept AKP se v določeni meri ohranil. Tako Zatem bom zaključil. Eh, presegel sem že čas, ki mi je dal, bil dan na voljo za nekaj sekund. Najlepša hvala. Eh, prosila bi naslednje goste, da se nam pridružijo tukaj. Hvala lepa za sodelovanje. Imamo dva soporočevalca. Sedaj se bomo ljudili vsega panela 2. Hitro se moramo lotiti dela, kajti zaključiti moramo ob 11.30. On va peut-être commencer, nous sommes déjà euh, en retard. Začeli bomo, kaj ti že zamujamo, prosim, prosim. Začeli bomo, kaj ti imamo že 18 minut zamude, mogoče še celo več, 20 minut. No, torej, smo pri drugem panelu, gre za novi instrument in Se upravičujem, ali lahko prosim začnemo? E, Eskele. Prosim člane sekretarjata parlamenta, da prenehajo klepetati. Najlepša hvala. Torej, drugi panel bo govoril o novem instrumentu in sposobnosti Evropske unije, da se učinkovito odziva na globalni ravni kako zagotoviti močnejšo vlogo Evropske unije na mednarodnem prizorišču. Morda ste eh, ugotovili, da smo pri današnji predstavitvi nekoliko spremenili ime tega novega instrumenta, kajti v predlogu eh, imamo ime, ki se začenja z sosedstvom. Tukaj pa smo spremenili vrstni red in govorimo o razvoju sosedstvu in mednarodnem sodelovanju kajti menimo, da bi razvoju morali dati neko določeno prednost. Vidim, da se nihče na to ni odzval, ampak mogoče bi bil to pravi trenutek tudi za to. Eh, gre za eh, razvoj in pa sosedsko politiko in povezavo med obema politikama. stališče parlamenta je bilo uh, povsem neupoštevano, kajti v Evropskem parlamentu smo pred nedavnim glasovali za to, da uh, ostane sosedski instrument, instrument sosedske politike ločen, enako pa tudi uh, instrument razvojnega sodelovanja. In, uh, Tega ni nihče upošteval in na to se bomo tudi odzvali. To ni konec razprave ne moremo enostavno sprejeti, eh, da se naše mnenje ignorira. Ker eh, zares zamujamo, vas prosim, da se omejite v svojih prispevkih, eh, zato se že vnaprej opravičujem. Pet minut bom dal članom panela, potem pa bom strok tudi pri drugih prispevkih. Kaj ti zaključiti, moramo ob 11.30, takrat bo sledilo glasovanje o nagradi Saharova, ki ga ne moremo prestaviti. Alexi Jones eh, je eh, predstavnik Evropskega centra za upravljanje razvojne politike. In Sonja Reins Givanides je izvršna direktorica. Eh, in uh, sicer uh, urada za uh, stike uh, za vzpostavitev miru. Uh, torej, Aleksi John, se pravi, čujem se, samo pet minut vam lahko dam na voljo. Um, to... Hvala lepa, poskušal se bom držati petih minut. Dovolite najprej nekaj besed o ICDPM-ju, e torej o našem uh, centru. Uh, ustanovljeni smo bili leta 1986, imamo majhno pisarno tukaj v Bruslu. Poglavitni cilj našega centra je, da bi zagotavljali svetovanje, e, ko gre za odnos med e, Afriko in EU in sicer na področju migracij, varnosti in pa e, kar se tiče številnih drugih področjih. Delam na zonanjem področju, mi spremljamo in analiziramo predloge Evropske komisije ukvarjamo se tudi z um, eh, ovrednotenjem um, finančnih instrumentov. Sedaj uh, vam uh, bomo podali naš pogled na NDICI. Vprašanje je, kako bi zagotovili, da bo ta instrument zagotovil Evropski uniji, da bo Evropska unija odigrala učinkovito vlogo kot globalni akter. Najprej bi rad povedal, da je to res ambiciozna agenda, namreč, da bo Evropska unija postala učinkovit globalni akter v globalnem kontekstu. Verjetno tega ne bomo zagotovili izključno preko tega instrumenta. Instrument je pomemben vidik, to da eh, ni edini, se katerim bomo to lahko zagotovili. Hm čisto kratek bom, vi veste bolje kot jaz, kakšen je sedanji kontekst kakšen je globalni kontekst eh, zunaj Evropske unije in znotraj Evropske unije. V zadnjih letih eh, si je Evropska unija zelo prizadevala ostati eh, relevantna in pa verodostojna v tem globalnem okolju, v katerem smo doživljali čisto nove izzive in pa nove dinamike. Te predstavljajo priložnosti sicer. Evropska unija se je soočala s težavami, ko se je poskušala odzivati na to, te nove izzive. Tudi agenda 2030 predstavlja pomembno priložnost in danes zjutraj smo slišali, da eh, Evropska unija še vedno želi potegniti kar največ iz te globalne agende. Torej, globalno potem. Eh, tudi znotraj Evropske unije, pa tudi v sosedstvu Evropske unije se Evropska unija eh, sooča s številnimi izzivi. Eh, tudi znotraj Evropske unije se pojavljajo dvomi, doživeli smo Brexit in tudi v določenih državah članicah doživljamo nov razvoj. Poleg tega se bližajo tudi volitve v Evropski parlament in poleg tega to vpliva tudi na pogajanja v zvezi z večletnim finančnim okvirjem. Torej, kako bi Evropska unija postala učinkovit globalni akter? To je povezano predvsem z dvima vidikoma, po mojem mnenju. Prvič, kako okrepiti eh, vzvod Evropske unije za to, da eh, bomo zagotavljali globalne agende, torej kako bo Evropska unija eh, verodostojni akter ki bo sposoben sklepati globalne izzive, ki se bodo odzivali na globalne, eh, kako bomo sklepali globalne zavezništva, da se bomo odzivali na globalne izzive. Torej, in kako je za vrednotami? Eh, mi eh, želimo ohranjati, zagovarjati interese Evropske unije in hkrati udajanjati tudi naše vrednote. Torej, kakšno je to vprašanje? Torej, to sta po mojem mnenju dva najpomembnejša vidika tega vprašanja. Treba je poudariti tole. Torej, mi pozdravljamo eh, številne vidike tega instrumenta, imamo zelo drzne predloge, Eh, kajti Evropska unija bi res rada ukrepila svojo ulogo, torej predlagajo se tudi zelo drzna povišanja sredstev, zlasti v razdelku 6 v večletnem finančnem eh, predlogu. Tukaj eh, Evropska unija ni več globalni akter, ampak to imenujemo sosedstvo in svet. svet. To ne pomeni, da se Evropska unija ne prizadeva biti več globalni akter, ampak da se osredotoča na te regije in da si prizadeva za te regije preko svojega zunanjega delovanja. Torej, predlogi so ambiciozni. Predvsej radikalni so tudi, kar se tiče poenostavljanja eh, finančnega ustroja. Torej, instrument eh, povdarja tri poglavitne stebre eh, evropske zonanje delovanje, eh, razvoj za delovanje, pa globalno ukrepanje in pa interesi. Vse to bo pokrival nov instrument. No, nekaj bom izpustil. Rad bi se osredotočil na dve specifični stvari, ki bo sta po mojem mnenju poglavitnega pomena eh, pri nadaljnih pogajanjih. Veliko je bilo govora o prožnosti v prejšnjem panelu. Res je, to pozdravljamo, eh, prožnost potrebujemo, ampak to samo po sebi ni dovolj, to ni rešitev za vse. Eh, treba je pomisliti, upoštevati tudi na tveganja in pa na kompromise, ki jih prinaša pregl, pregl, eh, prožnost. Poleg tega je treba pojasniti eh, to, kaj različne inštitucije razumejo pod prožnostjo. Torej, prožnost lahko zagotavljamo na različne načine preko virov in sicer preko tega, da se o, prilagajamo na različne okoliščine, da sodelujemo sa partnerji. Torej, tukaj je treba upoštevati različne vidike prožnost bi morala biti vključena v uredbo. Treba pa je zagotoviti tudi prožnost v naslednjih korakih v izvajanju, v oblikovanju programov eh, evropskega zunanjega delovanja. Treba je torej zagotoviti, da je eh, prožnost sestavni del eh, vseh faz postopkov. Poleg tega to ne sme iti na škodo drugih vidikov. Naprimer, potrebujemo pregled Evropskega parlamenta, več nadzora, e, to bi lahko izvajali ex ante ali ex post, ampak e, treba je zagotoviti ravnotežje med predvidljivostjo, odgovornostjo in prožnostjo. Dovolite še zadnjo točko. Zelo pomembno je zagotoviti tudi to, da bomo zonanje delovanje strateško usmerjali. Strateška ambicija tega instrumenta je, da bi imeli bolj eh, skladno eh, zonanje delovanje. Eh, dejal sem, da je ta instrument pri tem bistvenega pomena. To, da potrebujemo tudi strateško usmerjanje tega instrumenta. To bi lahko zagotovili na različne načine. Um, torej, mi imamo svoje pomislike, kar se tiče varovalk in pa omejitev. Uh, to verjetno ni najučinkovitejši način za usmerjanje zunanega delovanja Evropske unije. Uh, velik izziv je tudi izvajanje, zato se moramo osredotočati na usmerjanje na tej ravni. In potem si zastavljamo še eno vprašanje. Sedaj imamo uh, močan okvir, imamo agendo 20. 2030 imamo revidirano sosedsko politiko, sedaj imamo strateški okvir, kmalo bomo dobili tudi podrobno uredbo, zato da bomo to začeli vdajanjati v praksi, ampak videti je, da nekaj manjka kako bi vodili strateško usmerjanje zonanjega delovanja, zato da bi zagotovili strategi, eh, sinergije med različnimi stabri teh instrumentov in pa zonanjega delovanja. Eh, tukaj bom zaključil, se pa veselim vaših vprašanj. Hvala lepa se je 8 minut 30. Najlepša hvala. 8 minut 30. No ja, Sonja Rajnstiljanides, prosim, če se držite 5 minut. Hvala lepa. Zelo sem hvaležna, da ste mi dali priložnost. Eplo je eh, neodvisna eh, platforma eh, civilne družbe. Tukaj imamo nevladne organizacije iz 16 držav. Poskušala bom biti kratka. Poglavitno vprašanje, sa katerim se danes okvarjamo, je sledeče. Kakšen globalni akter želi Evropska unija biti? Torej, mi prejemamo financiranje Evropske komisije za financiranje strukturiranega eh, dialoga in sicer gre tukaj za področja miru in varnosti. To sem želela povdariti. Torej, um, Evropska unija želi biti tudi varnostni akter. Eh, torej vladata eh, nevarnosti in negotovosti in pridružujajo se novi izzivi. In vedno večja je potreba potem, da Evropska unija postane globalni akter. To, da vprašanje je, kako to zagotoviti katere sestavine mora imeti evropski duh in kako iti naprej. Politiki poskušajo ugotoviti, kako bo Evropska unija privlačnejša za državljane. Nekateri menijo, da bo Evropska eh, unija bolj privlačna, če se bo osredotočala na varnost. Eh, nekateri širijo strahove in negotovost. Um, in eh, zato pravijo, da bi morali ukrepiti varnost, ampak to morda ni pravi način, da bomo pridobili ljudi. kajti eh, ne bo eh, splošno in dolgoročno eh, učinkovito in ne bomo okrepili na ta način pripadnost državljanov k Evropski uniji. Treba je ukrepiti sposobnost reševanja globalnih izzivov. Poleg tega je treba upoštevati tudi Rusijo in ZDA. Torej, Evropska unija ima pravno podlago za to, da deluje globalno. To izhaja iz pogodb globalna strategija obstaja in sedaj se um, res osredotočamo na obramno politiko in skupno zonanjo politiko. In na, do največjega uh, napredka je prišlo pri vojaškem sodelovanju, naprimer PESCO. Tudi vprašanje je, kaj bomo dosegli s tem. Torej, jasni primer je sposobnost izgradnje zmogljivosti na eh, področju zunanje politike in pa varnostne politike. To je eh, tudi zapisano v eh, uredbi. Um, ni pa referenc na uh, uh, uh, razvoj oziroma na človeški razvoj. Torej, tukaj imamo instrument za um, uh, finan, za uh, obrambo. Torej, parlament bi se moral pogledati svojo vlogo pri nadzoru. Torej, pogosto politike oziroma instrumenti razočarajo. Treba si je pogledati izkušnje drugih vlad, ki so ogromno investirale v to področje, ampak so se pojavila potem tudi tveganja. Pri večletnem finančnem okvirju si želimo to, da bi bila Evropska unija mirovniški akter. Želimo si tudi celovit pristop do konfliktov in kriz mi se osredotočamo na dolgoročno varnost. Ko sem bila zadnjikrat tukaj, smo se osredotočali na stabilnost in mir oziroma na instrument v zvezi s tem, zlasti na eh, tiste elemente, ki po mojem mnenju zelo dobro delujejo. Um, Torej, eh, preglednost je tukaj v redu, potem um, izgrajevanje miru, ne glede na geografsko lokacijo. Poleg tega eh, v Bruslu deluje tudi eh, tim strokovnjakov, ki se ukvarja z mirom. In mi upamo, da se bodo ti elementi ohranili torej veseli smo, da bo sedaj več sredstev za zunanje delovanje, vključno z eh, mirom, kajti mir je tukaj specifično eh, omenjen, eh, zagotavljanje miru je vključeno na vsa področja, ni pa cilja za zagotavljanje miru in pa preprečevanje konfliktov. Torej, tukaj ni specifičnega cilja in želim, da se to spremeni, kajti ni dobro, da zanemarimo ta vidik potem enakost eh, spolov, o tem ste govorili že v prejšnjem panelu. Želim, da se to, sedaj je to enkrat omenjeno, to je nekaj novega. To, da to še ne pomeni, da bo to, da bo to zagotavljalo dobro izvajanje treba je ohraniti eh, tudi referenco preprečevanja konfliktov, eh, treba je eh, omenjati tudi enakost spolov in ehm, enakost spolov je treba vključiti na vsa področja. Imamo tukaj specifične vedike preplečevanja <clears throat> konfliktov, ki so bili v prejšnjem instrumentu, sedaj pa niso vključili v nov instrument. In Ti so bili eh, ključnega pomena za mirovniško vlogo Evropske unije in tega sedaj ni. V, tem, v zvezi s tem bomo vnesli predloge sprememb. Nasplošno bi dejala, da je to priložnost za Evropsko unijo, da ponovno razmisli o svoji vlogi in pa da ponovno razmisli o tem, eh, kako bo zagotavljala varnost in za koga. Eh, torej, gospa Mogherini je dejala, da mora proračun slediti politiki in mi moramo tukaj zagotoviti uravnoteženi pristop. Predlog bi lahko izboljšali in veselimo se sodelovanja z vami. Hvala. Euh, Najlepša hvala. Sedaj pa eh, poročevalci v senci. Eh, konzervativci niso določili nikogar. Šake, gospa Šake je bila tukaj, ampak nas je zapustila zeleni Mišel. A, ti si. Heidi Hautola, torej je prišlo do spremembe. Hvala lepa. Torej, rada bi se navezala na vprašanje, ki sem ga postavila v prvem panelu. In sicer um, instrument o, za uh, varnost in stabilnost, oziroma za mir in stabilnost. Um, vesela sem, da je gospa Ranis Divanides omenila deveti člen uh, eh, CBSD in pa uh, vojaške ukrepanje, kajti to je zelo podrobno navedeno v primerjavi z vsemi drugimi stvari. Torej, sprašujem predstavnika službe za zonanje zadeve, ali boste res spodbujali to, uh, kajti slišali smo, da ne bo eh, zgornje meje eh, za eh, prožnost na področju okrepitve varnosti. Videti je, da smo povsem izgubili razsežnost človeške varnosti. Eh, torej, kako bi lahko človeško varnost vrnili eh, eh, sedaj v ta kontekst varnosti in razvoja? Um, Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine GUE Engel Sabine Lösing. Ja, hvala lepa. Tudi sama bi se rada navezala na kolegico eh, Hautalo in pa na eh, strokovnjake. Torej, vprašanje je, kakšne vrste globalni akter želi biti Evropska unija, Kakšno, kakšna strateška usmeritev je prava za to, da bi zagotavljali mir, za to, da bo Evropska unija mirovniški aktivist in da jo bodo kot takšno tudi priznali če bomo eh, zagotavljali več vojaških investicij, eh, potem tega ne bomo dosegli. Eh, torej, civilnih instrumentov skoraj da ni več in gospa Hautala je omenila prav to. Z zlitjem je bilo črtanih 20 civilnih instrumentov. Nek torej ni več mobilizacije in ponovno vključevanje nekdanjih uh, borcev, potem uh, skrb za otroke, potem rehabilitacija žrtev, uh, potem boj proti terorizmu in pa predtem osredotočanje na pravosodne instrumente in tako naprej. Uh, Torej, kaj eh, lahko storimo, kolegice in kolegi, da bi ustavili eh, ta trend, ta prenos in da bi znova eh, dali povdarek eh, civilnim instrumentom in pa mirovniškim instrumentom? Eh, Najlepša hvala. EFDD, Fabio Castaldo bi moral biti poročevalc senci, pa ga ne vidim. Eh, ali je še kdo prosil za besedo? Ja, Linda McEwen. Um, Hvala lepa. Imela bi vprašanje za gospoda Jonesa. Dejali, saj mislim, eh, da ste dejali, da omejevanja in eh, ne želite, ne želite toliko omejevanja in pa varovalk. In to razumem, kajti če imamo preveč ciljev in pod ciljev Eh, potem to ni v redu. Ampak kako boste potem zagotovili varovalke? Kajti, eh, kako bomo zagotovili um, vse te politike enako spolo in tako naprej, če ne bomo imeli ciljev? Voilà, le, um, je vois que le collègue polonais. Dobro. Vidim polskega kolega, ki nadomešča Korvina Mikeja. Ne vem, uh, kako se pišete, gospod Sošnar. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Kako si to predstavljate? Preprečevanje konfliktov s finančnimi instrumenti. To je res stran metanje denarja. Kako si to predstavljate? denar eh, boste nekje ukradli. To denar kradajo skorumpirane vlade. In moje drugo vprašanje. Zakaj želimo povdarjati eh, to eh, ideologijo? S tem se ne strinjajo vse države. Mainstreaming in pa eh, enakost spolov. Da. Ali tukaj govorimo o enakosti moških in žensk ali govorimo o enakosti državljanov pred zakonov? V vsaki resoluciji ali direktivi Evropskega parlamenta se ta pravica krši, kajti ne nekno govorimo o posebnih pravicah žensk in tako naprej. Ampak eh, tukaj sploh ni enake pravičnosti, enake obravnave, kajti res bi morali začeti tu, pri nas, doma. Morda boste potem bolje razumeli, kaj je to enakopravnost. Kolikor vidim, imate težave z parlamentom, ne pa z Evropsko unijo kot eh, akterko na globalni ravni. No, ampak mogoče bi lahko drugič o tem. Najlepša hvala za vaš prispevek. Saj enkrat. Sedaj pa druge institucije. Felix Fernandez, šel za tri minute. Najlepša hvala. Eh, rad bi, eh, da kolegi odgovorijo na nekatera vprašanja, na katera prej nismo mogli odgovoriti. Hilda Hartmann. Uh, Odgovorna sem za zunanjo politiko eh, in sicer pri Evropski komisiji. Rada bi povedala troje. Izvajanje zunanje politike se osredotoča na mir in stabilnost. Eh, skušamo najti rešitve, ki bi koristile vsem in eh, skušamo zagotoviti dobre rešitve v globaliziranem svetu pri tem pa je ključnega pomena, da eh, naprej razvijamo to, kar je bilo predstavljeno danes tukaj. Trenutni instrument eh, v povezavi z partnerskim instrumentom je eh, namenjen predvsem preprečevanju konfliktov in vzpostavitvi miru ter eh, izgradnji demokratičnega multilateralizma. Eh, Evropska unija želi na ta način eh, postati vodilna sila na tem področju. Hkrati je potrebno zagotoviti tudi prožnost in to je potrebno še dodatno okrepiti v nadaljnih predlogih. Razviti je potrebno izjemno hitre odzive. To je predvideno tudi v eh, stebru za hiter odziv, ki bo imel eh, proračun 4 eh, milijard. Torej, ohraniti moramo tisto, kar dobro deluje in to naprej razviti. In potem še specifična vprašanja, ki so bila zastavljena v zvezi z tem novim instrumentom. Ohranili bomo prožnost in. Um, največji del eh, tega stebra eh, oziroma tega instrumenta je stebr za hiter odziv, eh, drugi del pa je tematski program za stabilnost in mir, ki naj bi prispeval tudi k vzpostavljanju miru. Cilji tega instrumenta za stabilnost in mir bodo prav vsem prenešeni v ta novi instrument zaradi eh, zakonodajne varčnosti pa smo se odločili, da ne bomo prevzeli celotnega podrobnega opisa ciljev. Eh, ta opis je vključen v trenutno zakonodajo, ni pa vključen v nov instrument, vendar pa to ne pomeni, da eh, ciljev ne bomo upoštevali. In glede na to, eh, kar smo danes slišali v parlamentu, eh, naj povem tudi, da smo povsem eh, pripravljeni to vključiti v nov instrument. Kako ehm, za novimi dejavnostmi zagotoviti stabilnost in mir? Proračun za zunanjo politiko bo ohranjen in še okrepljen in uh, instrument za vzpostavljanje miru, uh, ki je izven uh, proračunski instrument, bo nadaljeval z dejavnostmi, ki se trenutno upravljajo v okviru mehanizma Atena. Uh, šlo bo tudi za uh, instrument za vzpostavljanje miru v Afriki. Uh, torej uh, nov instrument uh, eh, NDK za sosedsko politiko, uh, razvoj in tako naprej bi moral ukrepiti uh, vlogo Evropske unije na mednarodni ravni. Sedaj pa uh, gospa Ferran, Mirjam Ferran, v imenu GD za sosedsko politiko. Najlepša hvala. Uh, Eh, skušala se bom osredotočiti predvsem na sosedsko politiko. Kar nekaj vprašanj je bilo zastavljenih v zvezi z tem. Naj pa spregovorim tudi o eh, splošnem eh, cilju tega instrumenta. Gre za dvojni izziv. Po eni strani se moramo odzvati na globalne izzive, po drugi strani pa ne smemo razvedoniti individualnih politik in to je tudi temeljna težava. Zato uh, smo skušali uvesti dva uh, dodatna instrumenta. Uh, po eni strani gre za prožnost, o tem je potekalo veliko razprav, po drugi strani pa gre tudi za ohranitev specifičnih lasnosti posameznih politik. Torej, naj se osredotočim na sosedsko politiko. Mislim, da so tri elementi ključni v predlogu, ki uh, se nanaša na sosedsko politiko in sicer je potrebno ohraniti specifičnost sosedske politike. Vključiti je potrebno financiranje te politike v uh, novi instrument. Enoten instrument ne pomeni tudi enotne politike. Potrebno je ohraniti diferenciran pristop in to je uh, tudi uh, eden izmed ključnih vidikov sosedske politike. Še naprej bomo imeli posebne odnose z državami, z partnerskimi sporazumi. Uh, z prioritetami. Eh, ohranili bomo mm, pridružitvene sporazume, eh, če jih imamo. Torej, eh, vse to bo ostalo nespremenjeno. Spremenil pa se bo ukvir. Ohranili smo tudi specifičnost, kar zadeva rezultate sosedske politike. Ob ohranili bomo krovni program in ga razširili na dodatne uh, instrumente. Uh, še vedno bomo imeli pravila glede demokracije in načela pravne države. Torej, to je tudi zelo pomemben vidik sosedske politike, ki bo ostal ohranjen v eh, predlogu za ta nov globalni instrument potem pa čezmejno eh, sodelovanje nadaljevali eh, bomo v skladu z enakimi načeli. Zaključiti moram. Eh, ničesar ne bomo izgubili, kar se tiče trenutnega instrumenta, vendar pa bomo še pridobili namreč več bo sredstev, zagotovljeno bo eh, financiranje in eh, okrepili bomo tudi prožnost. In um, to nam bo omogočilo lažji odziv na uh, specifične krize, ki bodo more biti uh, izbruhnile Sirija, Libija, Ukrajina. To so trije primeri. To bo ukrepilo ovojnico za sosedsko politiko skupaj z uh, izzivi uh, in možnostjo odziva na te izzive. To uh, bo uh, okrepilo prožnost sosedske politike. Eh, razpravljamo pa lahko tudi o tem, kako bolje sodelovati s parlamentom, kako eh, prisluhniti stališčem Evropskega parlamenta, tako da bomo eh, imeli tudi ustrezen nadzor nad prožnostjo v skladu z institucionalnimi pravili, ki so zapisana v pogodbah. Ta predlog bi moral zagotoviti dodatno prožnost sosedske politike. Najlepša hvala. Sedaj pa za tri minute gospod Srbregonte iz Evropske službe za zunanje delovanje. Hvala lepa. Gospod eh, predsedojoči, eh, strinjam se z gospod Ferran. Eh, kar zadeva sosedski instrument, pa tudi kar zadeva človekove pravice. Eh, kaj te predsedojoči je dejal, da nismo prisluhnili stališču eh, Evropskega parlamenta, ampak eh, cilji, način izvajanja in vse to je bilo okranjeno in te vidike lahko še ukrepimo, če to želite. Pri prejšnjem panelu je bilo omenjeno, tudi področje zagovornikov človekovih eh, pravic. Eh, pojavila se je bojazen, da bi v novem instrumentu eh, ta vidik bil nekoliko zanemarjen, ampak ne, to se ne bo zgodilo. Vse to smo ohranili in si bomo v prihodnosti še ogledali. Mislim, da se pojavili različni komentarji v tem in pa uh, v prejšnjem panelu. V uh, tej novi uredbi je veliko specifičnih uh, ciljev. Uh, in ko gre za uh, varnost, je mogoče podrobnosti preveč sedaj smo zagotovili države članice z informacijami o tem, kar je bilo vključeno v trenutno zakonodajo in ni vključeno v novo zakonodajo. Vse to lahko uh, najdemo v določenih prilogah. Eh. Ne smemo uvajati eh, preveč rigidnih eh, instrumentov v novo zakonodajo. Mogoče bi omenil še nekaj v zvezi eh, z razširjenim delovanjem eh, tega novega instrumenta. Ta instrument bi moral eh, zagotoviti izpolnjevanje razvojnih ciljev, globalnih ciljev, hkrati pa bi moral zagotoviti tudi spoštovanje interesov Evropske unije. Eh, in eh, vse ti tri točke si med seboj ne bi smele nasprotovati. Z pomočjo tega instrumenta bi morali podpirati vse mogoče sinergije, ki jih lahko najdemo med eh, temi posameznimi vidiki. V današnjem svetu, ki je tesno povezan, Eh, res eh, ni veliko razlik pri odzivu na eh, zapletene probleme, kot so migracije, razseljevanje, nestabilnost, rast prebivalstva. Torej, tukaj res ne vidimo, kako bi se lahko interesi drugih držav razlikovali od naših interesih. In agenda za trajnostni razvoj je platforma za vzpodbujanje skupnih interesov. Eh, potem pa so tukaj še uh, migracije uh, in uh, sem spada tudi nestabilnost uh, in neustrezno zagotavljanje varnosti. Tudi glede tega je ta instrument uh, izjemno odprt. Uh, in uh, potem naj poudarim še, da bi morala prožnost v sodelovanju z našimi partnerskimi državami, v sodelovanju z eh, državami članicami in uh, s parlamentom zagotoviti možnosti za zagotavljanje dolgoročne pomoči in ravno zato gre pri programiranju. Najlepša hvala. Sedaj bom dal besedo obima gostama, ampak eh, res vsakemu eh, dve minuti, kajti eh, naš čas je omejen. Gospod Jones. Uh, ja, kratek bom in preden odgovorim na vprašanje povezave z varovalkami, naj spregovorim o tem, da nekako manjka ustrezno ravnotežje med eh, cilji, ambicijami tega projekta in pa dejanskim načrtovanjem. Gre za to, da naj bi od razvojnega sodelovanja, od zunanih dejavnosti prišli na eh, obsežnejši strateški program. In zdi se, bo potrebno sprejeti eh, nekaj pomembnih odločitev eh, in eh, pri tem manjka nekako neka zlata sredina, ki bi vodila ehm, razvojne dejavnosti v prihodnosti in ki bi poskrbela za usklajevanje vseh posameznih vidikov, kako razvojno sodelovanje povezati z zunanjo politiko kako je to povezano z drugimi uh, vidiki uh, evropske zunanje uh, politike. Naj navedem le primer. V tem trenutku nimamo uh, evropske strategije za agendo 2030. Mislim, da bi uh, to lahko zagotovilo uh, dodatne informacije, ki bi pomagale pri sprejetju odločitev potem pa varovalke in namenska uporaba sredstev, seveda ne želimo rigidnega pristopa in najti moramo ravnotežje med tem, kar je eh, v eh, uredbi in eh, med dejansko uporabo sredstev. Varovalke po našem mnenju predstavljajo uh, rigiden vidik, s katerim se bo potrebno ukvarjati. Vprašanje varovalk. Ne bi smelo biti predmet uredbe kot takšne. Najlepša hvala. Sedaj pa Sonja Reinz. Hvala lepa. Kar zadeva varnost, nisem želela reči, da je preveč podrobnosti glede eh, instrumenta za zagotavljanje miru, ampak eh, mislim, da ni ustreznega pristopa v proračunu. Organizacije civilne družbe sodelujejo v eh, skoraj da vseh regijah v svetu, ki so predmet konflikta. Ehm, gre za to, kdo in kdaj naj zagotovi finančno podporo ne vemo, kako bodo upoštevane človekove pravice, niti eh, varnost in zares moramo okrepiti vlogo parlamenta pri nadzoru, kajti civilna družba eh, in pa eh, lokalne organizacije bodo opazovale, kako se vse skupaj odvija. Recimo v Afganistanu vidimo, kako ta pristop ni bil učinkovit. To si bomo ogledali in glede na to, da ni nobenega civilnega instrumenta, v uh, instrumentu za vzpostavljanje uh, miru, bi bilo dobro, če bi ta instrument preimenovali. Eh, potem pa mogoče bi lahko to imenovali instrument za vojaško sodelovanje. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Antonijo Panceri za tri minute, soporočevalec skupine socialistov in demokratov. Hvala lepa, Kristjan. Tudi jaz bi se rad zahvalil našima gostoma. Eh, seveda eh, je potrebno poskrbeti za to, da bodo strateški interesi ustrezno upoštevani pri delu, ki ga opravljamo. Rand bi posredoval le dve eh, končni sporočili. Upam, da boste dovolj jasni. Prvič, prožnost sama po sebi težav ne bo rešila. Kaj ti lahko se uporablja na pozitiven eh, način, Eh, ali pa se uporablja kot eh, grožnja in zaradi tega mislim, da je potrebno eh, bolj natančno določiti, kajti lahko se uporablja tudi na negativen način, kajti če bo Evropska komisija imela preveč pristojnosti, se lahko pomen izjalovi. Potem pa eh, je tukaj eh, razprava o eh, enotnem instrumentu in Evropski parlament bi moral delovati na osnovi tega enotnega instrumenta, ki ga je predlagala Evropska komisija. Potem bo sledila razprava, sledili bodo predlogi sprememb in komisiji in svetu bi rad le povedal, da bo pozitiven zaključek te razprave močno odvisen od eh, močnejše nadzorne vloge Evropskega parlamenta. Kajti brez ustreznega nadzora uh, imamo vsi proste rake. O vsem tem bomo razpravljali tudi uh, v okviru delavnice uh, 15. oktobra. Organizirata jo odbora AFET in DEVE. Uh, in do konca oktobra upam, eh, da eh, bomo dosegli pozitivne zaključke. Najlepša hvala, hvala lepa. Sedaj pa Linda McEwen za zaključne pripombe. Dragi kolegi, vse, kar želim povedati, je, eh, da imamo zelo omejen čas, da napredujemo na področju te zakonodaje. Naši poročevalci trdo delajo. In to je eden izmed najpomembnejših eh, dosijejev, ki ga še moramo zaključiti pred volitvami. Eh, s tem pa bi rada tudi sama zaključila. Najlepša hvala.